restrukturiranje in lokalni razvoj, sploh glede na trenutne gospodarske težave, s katerimi se sooča Evropa. Najlepša hvala, gospa Reding. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo potekalo jutri o povdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolega Mičla o instrumentu za financiranje razvojnega sodelovanja. Besedo dajem pročevalcu za štiri minute. Najlepša hvala, predsedujoči. Eh, instrument za financiranje razvojnega sodelovanja je pomembno orodje. V obdobju od 2007 do 2013 je Evropska unija temu namenila proračun v višini 17 milijard evrov, ki ga uporabljamo za boj proti revščini, za doseganje razvojnih ciljev tisočletja in za spodbujanje demokratičnega upravljanja v državah v razvoju. Parlament je tesno spremljal uporabo tega instrumenta in si je prizdeval zagotoviti, da se bodo denar porabljal v te namene. Ob koncu leta bo komisija predstavila svoj predlog za naslednjo generacijo inštrumentov za financiranje zunanjega delovanja, ki bodo um, del eh, večletnega finančnega okvira za čas po letu 2013. Zato je pomembno, da analiziramo, kaj smo se naučili iz dosedanjih instrumentov in da opredelimo svoje uh, svoje pričakovanje za prihodnost. Odbor za razvoj je bil soglasen glede temeljnih načel. Potrebujemo instrument financiranja, ki bo izključno namenjen cilju odprave revščine, kot ga opredeljuje Lizbonska pogodba in ki se bo uporabljal samo za države v razvoju. Novi instrument mora financirati ukrepe, ki izpolnjujejo kriterije uradne razvojne pomoči, kot jo opredeljuje odbor OECD. Eh, kvota za uradno pomoč mora biti še bolj struga kot pri sedanjem instrumentu. Najjasno povem, da ne postavljamo pod vprašaj eh, sodelovanja z državami v razvoju izven Eh, uradne razvojne pomoči, sploh kar zadeva sodelovanje z državami s srednjim prihodkom, vendar pa za to vrstno sodelovanje potrebujemo ločen instrument, zato da bomo na ta način izboljšali preglednost in zaščitili specifično naravo razvojnega sodelovanja. Sredstva za dostop do zdravstva, do boljšega izobraževanja moramo jasno opredeliti. Vsaj 20 odstotkov financiranja geografskih programov mora biti namenjenih eh, tem temeljnim potrebam, torej zdravstvu in izobraževanju. Eh, Instrument mora zagotoviti bolje, boljše združevanje eh, podnebnih in okoljskih ciljev z razvojnim sodelovanjem. Ravno tako pa je potrebno vzpostaviti oziroma okrepiti tudi pravično obdavčevanje. Sploh, ko gre za eh, države s srednjim prihodkom, je mobilizacija domačih prihodkov ključna za odpravo revščine in Eh, zmanjšanje odvisnosti od pomoči. Novi instrument potrebuje ustrezno financiranje in znesek se mora realno povečati ter na ta način prispevati k skupnemu cilju, da namenimo ni celi 7 odstotkov BDP za uradno razvojno pomoč. Uh, Ta omejena sredstva se morajo uporabiti na najbolj učinkovit način. Potrebno je tesno sodelovanje in usklajevanje med komisijo in državami članicami in zato parlament podpira razvoj skupnih strateških dokumentov. Komisija sama pravi, da ne gre za varčevanje, ampak gre za večjo učinkovitost. Uh, Eh, to bi pomenilo toliko kot dodatnih 6 milijard na leto. Pomislite, kaj lahko dosežemo s tem. In pa kar zadeva strategijo o novem dokumentu, tukaj mora stališče parlamenta biti enakovredno stališčem sveta. Eh, to izhaja iz Lizbonske pogodbe in to je potrebno spoštovati. Rezultat eh, glasovanja bo predstavljal smernico za nadaljna pogajanja in za novi instrument razvojne pomoči. Upam, da bo parlament podprl predloge odbora za razvoj, ki so bili oblikovani na podlagi preteklih izkušenj in dejansko nam je uspelo v tem instrumentu združiti 14 različnih uh, uredb in eh, zato želimo poskrbeti, da bo naslednik tega instrumenta v prihodnje deloval. Najlepša hvala, kolega Mitchell. Sedaj pa prehajamo na postopek Catch the Eye. Kolegica Basesko dobi besedo. Prešedinte, eradikarja srči je. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Odprava revščine je pomemben evropski in mednarodni cilj in uporaba instrumenta razvojnega sodelovanja mora poskrbeti za to, da bo Evropska unija na tem področju še naprej ostala vidna in da bo prispevala k doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Lizbonska pogodba je stopila v veljavo in pridobili smo nove zonanje politične pristojnosti eh, na tem področju. Prihodnje moramo bolje razčistiti, kakšne so tematske in geografske prednostne naloge te tega sklada, zato da se bodo sredstva lahko bolj učinkovito porabljala. Ranljive skupine eh, države v razvoju, srednje razvite države, eh, vse to je potrebno vključiti na, cilj, na seznam ciljev, za katere se zauzemamo potrebno je spodbujati zasebno, zasebni sektor v samih državah. Na ta način bomo dosegli, da bodo države manj odvisne od zunanje pomoči, hkrati pa bomo tako ukrepili nacionalno gospodarstvo. Najlepša hvala. Naslednja je kolegica Tikao. Najlepša hvala, gospod predsedajoči, gospa komisarka. Evropska unija lahko pomaga državam v razvoju, v boju proti revščini in pri uresničevanju razvojnih ciljev tisočletja. Pomembni pa so tisti ukrepi, ki pomagajo državam v razvoju tudi v boju proti podnebnim spremembam. Evropska unija je na tem področju sprejela celo vrsto ukrepov, pomagamo eh, kmetom pri prilagajanju podnebnim spremembam, eh, prispevamo k boljšemu upravljanju vodnih virov, morskih virov in tako dalje. Leta 2006 smo vzpostavili Evropski sklad za obnovljive vire energije in z njim smo spodbudili zasebne naložbe v obnovljive vire energije in v vrčevanje z energijo v državah, v razvoju in v gospodarstvom, v rastočih gospodarstvih. Pomemben je tudi mehanizem čistega razvoja. Države lahko na ta način bolj učinkovito vlagajo uh, in uh, prispevajo tudi k izboljšam razmer v Evropi. Predsedujoči je predkinil govornico, kolegica Zazborska je naslednja. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa podpredsednica. Naš kolega Mičel je priznan strokovnjak za pri razvoju. In zato se mu res zahvaljujem za odlično pripravljeno poročilo. Bi pa še vseeno nekaj omenila, namreč spoštovanje načela subsidijarnosti Največ, kar lahko ponudimo, ni denar. Evropska unija s svojim proračunom v bistvu uveljavlja zahodni model tudi v državah v razvoju. Sedaj morajo države se držati zavez in torej dati državam obljubljeni denar. Prav tako moramo tudi zahtevati boljše spoštovanje človekov pravic. Predvsem pa je pomembno to, da imajo um, ljudje pravico do razpolaganja svojo svobodo. Obenem pa je tudi treba spoštovati um, njihovo kulturo uh, pri tem, ko jim dajemo zahodno finančno pomoč. Hvala. Najlepša hvala. Kolegica Dančila bo zaključila postopek CHDI. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospa komisarka. Poročevalec je že povdaril, da je odprava revščine pomemben cilj eh, finančnega instrumenta za razvojno sodelovanje. Tega je Evropska unija vzpostavila zato, da bi pomagala državam v razvoju. Vendar pa v tem kontekstu obstaja še en izziv. Namreč gre za ceno živil in krizo na tem področju obstajajo suše, prihaja do špekulacij na mednarodnih trgih in tukaj mora Evropska unija hitro reagirati. Potrebno se je odzvati na potrebe, hkrati pa bomo na ta način lahko tudi bolje uresničili mednarodne cilje. Evropski parlament mora tukaj podpreti prizadevanja komisije za to, da bomo imeli dobro opredeljeno razvojno politiko in da bo tudi parlament lahko izvajal demokratični nadzor. Najlepša hvala. Postopek CatchDI je s tem zaključen. Za zaključek razprave dobi besedo podpredsednica komisije gospa Reding. Predsedujoči, komisija pozdravlja poročilo in predloge, ki jih prinaša in veseli me, da se strinjamo glede večine vprašanj. Predvsem komisija eh, ceni stalni dialog v kontekstu demokratičnega nadzora in rezultate, ki jih je ta prinesel. Žal pa očitno parlament Nima občutka, da so bile vse njegove resolucije do podrobnosti upoštevane, čeprav je komisija poskušala v kar največji meri upoštevati stališča parlamenta, kadar je bilo to možno. Ravno tako želi komisija eh, povdariti, da večino teh sredstev izpolnjuje eh, Eh, pogoje za uradno razvojno pomoč in da bomo še naprej financirali javne dobrine eh, iz tega vira. Eh, vzpostavljen pa bo tudi ločen partnerski instrument, ki se bo sredotočal na evropske interese, dopolnjeval pa ga bo tudi tematski program, ki bo namenjen lokalnim organom in civilni družbi. Eh, tematski program migracije in azil eh, tudi ponavadi vključuje projekte, ki štejejo za uradno razvojno pomoč naložbe in s tovrstnimi naložbami bomo še naprej prispevali k doseganju uh, razvojnih ciljev tisočletja, kajti ne smemo pozabiti, da so vsi ti cilji povezani. Kar zadeva vključitev ključ, Evropskega razvojnega sklada v proračun, to trenutno ni uresničljivo. Vseeno pa namerava komisija se še naprej zauzemati za ta cilj in o tem govoriti z državami članicami. Predvsem pa bomo upoštevali načela iz sporazuma iz Kotonuja. Kar zadeva uporabo delegiranih aktov, uh, Eh, tukaj se lahko sklicujemo na pismo predsednika Baroza 7. marca 2011, v katerem je predsednik nakazal na novo strukturo, ki bo odraz novega institucionalnega konteksta. Eh, pomemben element bo večja prožnost procesa načrtovanja, tako da bomo financiranje in prednostne naloge lahko prilagajali hitro spreminjajočemu se svetu. To bo mogoče doseči z upeljavo številnih delegiranih aktov, ki pa bodo seveda spoštovali vsa načela, ki so zapisane v členu 290. Za zaključek naj povem, da komisija pozdravlja poročilo parlamenta, ki predstavlja pomemben prispevek k pripravam naslednika instrumenta razvojnega sodelovanja v okviru prihodnjega večletnega finančnega okvira. Najlepša hvala, gospa Reding. Razprava je s tem končana. Glasovanje bo jutri opovdne. Naslednja točka na dnevnem redu je poročilo kolegice Wallis o možnosti politike za napredek na področju Evropskega pogodbenega prava.